pa predsedojoča, prvi predlog spremembe imamo ustni predlog spremembe gospoda Lambertisa. Gospod Landsbergis, gospe in gospodje, nočem tukaj uh, eh, spodbujati nesoglasje, ampak želel bi ustaviti eno besedico, kar zdeva umika oboroženih sil iz uh, Gorskega Karabaha in sicer, da bi ustavili nam reč besedni zvezi at first, samo zato, da bo besedilo preglednejše. Najlepša hvala, gospod Landsbergis. Je kdo proti temu ustnemu predlogu sprejem gospoda Landsbergisa? Ne. Torej je ta ustni predlog sprejem sprejet in glasovali bomo mnem, kdo je za. Gospa predsednica, ne strinjam se z gospodom Landsbergisom. Menim, da je bil izhodiščni tekst pravilnejši. Ampak pravkar smo glasovali o predlogu gospoda Landsbergisa, s tem smo začeli to glasovanje, tako da uh, pravzaprav morate imeti 40 poslancev in poslanci, ki so proti ustnemu predlogu spremembe, tako da glasujemo o tem predlogu spremembe. Kdo je za? Proti? Η διαδικασία αυτή διεξήχθη πριν. Ζήτησα την Ta postopek je že bil opravljen. Prosila sem, da potem, ko je gospod Lansbergis predstavil ustni predlog spremembe, da poveste, ali kdo ugovarja temu predlogu in žal se ni oglasilo dovolj poslancev in poslank. Potrebovali bi nekaj več časa za to, pra se sliši iz dvorane. Prav pa še enkrat preverimo. Torej, slišali ste ustni predlog spremembe gospoda Landsbergesa. Ali obstaja kakšen ogovor proti temu predlogu spremembe? Dragi kolegi in kolegice, resnično vas prosim za nekaj miru. Morda je prišlo do problema, ker zaradi tolmačenja pride do določene zakasnitve. Torej, želela bi preveriti, ali je dovolj poslancev in poslank, ki bi bili proti ustnemu predlogu spremembe. To ni, eh, tega ne vidim, torej glasujemo o predlogu spremembe. Kdo je za? Manj kot 40 poslancev je ugovarjalo proti. Vzdržani. Sprejeto. Tropologija dio, parakalo. Drugi predlog spremembe za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Tretji predlog spremembe za. Proti? Zdržani. Sprejeto. Glasujemo o celotnem predlogu resolucije, poimensko glasovanje. Glasujemo. Leksi. Konec glasovanja. Sprejeto z veliko večino. Prehajamo na poročilo Poreba o pogajanjih o prodržitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Armenijo. Torej, preverili bomo predlog resolucije, predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Tretji predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. Četrti predlog spremembe za, proti, vzdržani, sprejeto. In zdaj glasujemo še o celotnem predlogu resolucije. Po imensko glasovanje glasujemo. Leksi. Konec glasovanja sprejeto z veliko večino. Čestitam gospodu Porebi. Prehajamo na obrazložitev glasov.